Drage kolegice in kolegi, prehajamo na glasovanje, zato bi prosila vse, da zasedete svoja mesta in se pripravite na glasovanje. Najprej bomo glasovali o poročilu gospoda Sikirja.